pomeni dodatnega tveganja. Morda s tem ne bomo rešili vseh problemov, ampak to je vendarle korak, na katerega smo lahko ponosni.